Kolege, kolegi, bom... Kolegice in kolegi, dober dan. Sedaj pa začenjamo s um, glasovanjem. Kot veste, bo to dolgo glasovanje. In um, gre za eh, institucionalna vprašanja za proračun. Začeli bomo z osnutkom splošnega proračuna za proračunsko leto 2017. Besedo uh, želita oba poročevalca. Uh, za eh, proračune Evropske unije in parlamenta. Besedo dajem najprej kolegu Gajarju, prosim. Hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Moram, um,